Bene. No, prav. Kot smo rekli, je prva stvar na dnevnem redu vaša zadeva, gospod Kramer, gre za instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti. Joj se opravičujem, nisem vedel. Torej začenjamo s tem poročilom, gre na šolnice sodelovanja na področju jedrske, jedrske varnosti in tukaj je sodelovanje s tretjimi državami zelo pomembno. Uh, skušal bom predstaviti to, kar sem zapisal v poročilu. Gre za to, da se te države prizadevajo za civilne jedrske programe. To pomeni za nas, kar nam ni veliko zelo všeč, da gre za priložnosti za razvoj tega področja za raziskave, za varnostno vprašanje in zato je smiselno, da podpisujemo sporazume na tem področju. Mislim, da je prav, da podpremo predlog komisije. Dodal sem samo dvoje oziroma okrepil zaradi tega, ker menimo, da je zaradi primera Fukushima postalo jasno, kako zelo pomembno je, da gradnje jedrskih elektrarn poteka neodvisno in da ločimo nadzorne organe za to da čim bolj preprečimo človeške napake. Zazivamo se za to, da ne bi subvencionirali ali financirali gradnje jedrskih elektrarn, lahko pa ponudimo naše znanje, ko gre za zagotavljanje varnosti jedrskih elektrarn. Še nekaj o zvezi s postopkom. Gre za posvetovalni postopek, kar pomeni, da preden pride do uradne odločitve v svetu, se je treba posvetovati z Evropskim parlamentom. O, ugotovili smo, da se je komisija v okviru Euratoma že dogovorila s svetom. Zato ne bi rad izpustil te priložnosti, da ne bi povdaril, da je treba počakati na prispevek Evropskega parlamenta. To bi bilo vse. Še enkrat povdarjam, da gre za sodelovanje s tretjimi državami, ne gre za vprašanje jedrske varnosti znotraj Evrope. To je popolnoma ločeno področje, torej gre za vprašanje, kako lahko mi prispevamo, kako si mi želimo prispevati k jedrski varnosti zunaj Evrope. To bi bilo vse. Najlepša hvala. Grazie. La parola la collega Giordano. Hvala lepa. Ehm, rada bi ehm, podprla eh, kolega, eh, kolega, ki je dejal, da eh, je izredno pomembno za jedrsko varnost, da je močan neodvisen regulatorni organ in dejansko se mi zdijo njegove izboljšave v to smer potrebne in samo osebno jih podpiram. Eh, je pa seveda nekaj amandmajev, eh, za katera pričakujem, da bomo, v, v, da bomo, eh, da bomo sodelovali in morda oblikovali kakšne kompromise. Zdi se mi namreč dobro, da v ta dokument mešamo stvari, ki vnašajo nek vnaprejšen dvom, naprimer v izvajanje evropske zakonodaje ali pa ki vnaprej zapirajo jedrske elektrarne. Um, naslednja stvar, ki jo želim povdariti, je, da uh, sama ne vidim uh, potrebe, da bi inštrument omejili ne, le na države, ki vzpostavljajo jedrski program ali pa imajo jedrske elektrarne v zapiranju, kajti uh, pomemben je visok nivo jedrske varnosti, uh, in eh, sinhronizacija eh, z tretjimi državami tega visokega nivoja tudi eh, takrat, ko imajo države že obratujoče elektrarne. No, tisto, kar pa sama pogrešam v predlogu komisije in se mi zdi, da bi morali tudi kot parlament dodati, je, da večja vloga Evropskega parlamenta moral bi biti redno obveščen o tem, kaj se znotraj inštrumenta dogaja. Eh, potem ponekod eh, mislim, da je potrebno več jasnosti, kot recimo definicija high income countries. Eh, no, poleg poudarka na močnem neodvisnem regulatornem organu pa mislim, da mora biti tudi poudarek na zagotavljanju človeških verov in iskanju sinergij, tudi recimo z raziskovalnim programom Euratom. Eh, poleg tega pa mislim, da bi bilo dobro, da ta inštrument izkoristimo tudi kot orodje, s katerim eh, tretje države spodbudimo k temu, da dosegajo enak nivo jedrske varnosti, kot ga sami vzpostavljamo zdaj na novo z obremenilnimi testi. Hvala. Grazie, la parola a Vidal Quadras. Gospod Vidal Quatros ima besedo. Najlepša hvala. Sodelovanje Evropske unije s tretjimi državami zato, da bi izboljšali jedrsko varnost, je bilo vedno temeljni element naše politike na tem področju. Danes je to še toliko bolj relevantno zaradi tega, ker je v Evropski uniji nekaj držav članic, ki je spremenilo svoje stališče glede jedrske energije. V sve, na celem svetu pa imamo kar nekaj tretjih držav, ki so se odločile za gradno jedrskih elektrarn. Kitajska, Indija, Belorusija, Vietnam, Bangladeš in tako dalje. znotraj tega vala novih elektrarn mora Evropska unija sodelovati zato, da bodo elektrarne zgrajene v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi. Zato se moramo posvetiti temu inštrumentu, mu posvetiti veliko pozornosti. Ustanovili smo ga leta 2007 zato, da bi okrepili naše sodelovanje ne samo z državami v naši bližnji sosešnji, ampak s, katerim, s katerokoli državo na svetu, ki živi, želi izvajati jedrski program. Predlog komisije je dober, naš kolega Kramer pa je unesel zelo dobre izboljšave, s katerimi bo direktiva postala še boljša. Omembe izboljšanja vladanja upravljanja so zelo primerne kot to, da morajo organi nadzora in regulacije in nadzorni organi biti neodvisni. Zato moramo to doseči tudi v drugih državah. Pomembno je tudi, da vztrajamo pri mednarodnem sodelovanju kot elementu za to, da spoštujemo pravila neširjenja jedrskega orožja. Videli smo, kaj se je zgodilo v primeru Irana in njihovega jedrskega programa in zato ima glede tega gospod Kramer zelo prav. Kot zadnje bi rad podaril, tako kot to piše v predlogu številka 6, da moramo spodbujati zaposlovanje in sodelovanje evropskih strokovnjakov v teh procesih glede na to, da v nekaterih državah članicah ne želijo več spodbujati jedrske energije in so se temu odpovedali, obstaja zelo velika nevarnost, da izgubijo znanje in stroko, zato je bilo dobro, da naši strokovnjaki, še posebej mladi, sodelujejo v teh programih v tretjih državah, zato da mi lahko ohranimo to znanje za prihodnost. Najlepša hvala. Grazie, kolega Žadu. Najlepša hvala, gospod Žadu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnil sem uh, kolegu z velikim zanimanjem kot vedno, ampak sam sem živel v Bangladešu, delal sem za evropsko delegacijo in veliki projekti takrat eh, so se nanašali na eh, pospešitev sodelovanja z Bangladešom. Cele 200 tisočev evrov smo zapravili za to, da smo izvali raziskovalne naloge, se pogovarjali o namakalnih sistemih in podobno, o preprečevanju poplav, ampak konec koncev nismo uspeli ničesar doseči, ker smo ugotovili, da so ti vodni tokovi tako močni in tako nepredvidljivi, da jih ne moremo nikakor eh, umestiti v nek logični kontekst načrtovanja. Sedaj pa spet govorimo o tem, da bi morali imeti tam neke hidroelektrarne. Torej, ni perspektiv za razvoj jedrskih elektrarn čisto povsod, tudi če smo naklonjeni jedrski energiji. Kakšne so pri tem evropske izkušnje? Sami dobro veste, da smo eh, Govorili smo o jedrski varnosti, o tem, kakšne ukrepe je treba predvideti za zaščito pred morebitnimi napadi, požari in podobno. In ti tako imenovani stres testi so se izvajali na različne načine, še zlasti po tragediji na japonskem. Na vsak način hočemo nekako preprečiti ta tveganja zaradi nuklearne jedrske energije. In zato potrebujemo seveda jasne eh, regulatorne organe. Sam ne poznam statuta vseh teh eh, agencij ali služb za jedrsko varnost, eh, Vem, da je v Franciji zagotovljen javni nadzor nad njimi in vemo tudi, da je nujna eh, neodvisnost teh organov. Tako da eh, se vseeno dogaja, da politika prevlada in če imamo recimo močnega predsednika, lahko tudi prepreči močno neodvisnost tovrstnih služb. Imamo tudi veliko primerov, ki so zelo dobro dokumentirani pri združenih narodih, predvsem v zvezi s tem, ker ni jasne razmejitve med uporabo jedrske energije za vojne in miroljubne namene. In vse občutljive tehnologije, prav tako kot njihova prodaja, so zadeve, ki jih je treba nadzirati. To eh, morajo recimo v Združenih državah Amerike vedno odobriti pri kongresu. To vrsti nadzor je le redek pojav v Evropski uniji in mislim, da bi morali doseči to, da bi se vsaj Evropski parlament izrekel v določenih konkretnih primerih, ko bi šlo za izvoz opreme ali tehnologije ali know-how v dežele države, ki jih štejemo za tvegane, že zaradi tega, ker so recimo naklonjene teroristom. Naprimer. Grazie. C'è qualcuno della Commissione presente? Hvala lepa. Ali je kdo tukaj od komisije, ki bi se odzval? Ne, potem pa gospod Kramer, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani kolegi, za vašo podporo. Sveda sem še odprt za predloge sprememb za izboljšavo tega besedila, glede na to, da komisija ni podala svojega stališča. Lahko samo rečem, da se mi zdi to obžalovanja vredno, zaradi tega, ker kakšen smisel ima postopek posvetovanja, če se potem ne upošteva našega mnenja. Za nas je pomeno vprašanje upravljanja, neodvisnost organov. Ni prav, da tukaj omenjamo posebne države in da ta sporazum ni tukaj zaradi tega, da bi podprli gradnjo jedrskih letran v Bangladešu mislim, da bo prišlo do sodelovanja samo takrat, ko bomo vedeli in bili prepričani, mm, da se države same suvereno odločajo o civilni upravi jedrske energije. Naše znanje jim lahko samo ponudimo, mislim, da jim lahko ponudimo veliko in zato je ta inštrument pred nami ki ga lahko izboljšamo, zelo dober in pozitiven. Zato si zasluži našo podporo. Grazie, signor Kramer. Najlepša hvala. Naj vas spomnim, da je datum, rok za vlogo sprememb navedeno v dnevnem redu, sedaj gremo pa naprej na resolucijo ali pa govorila bom švedsko. Gre torej za rezolucijo, ki jo bo delegacija Evropskega parlamenta nesla seboj v Katar to bo v začetku decembra. Imeli smo nekaj strokovnih posvetovanj tudi s političnimi strankami in očitno vemo, da so to zadeve, kjer moramo mi itre voditi zadeve in prav tako hočemo še posebej poudariti tiste točke, kjer drugi odbori ne morejo veliko prispevati. Naslednji sestanek bo potekal v septembra, v začetku septembra, danes imamo besedilo, ki temeli na prejšnjih sporazumih, torej tisti, ki smo jih dosegli na prejšnjih desetih srečanjih na vrhu. Govorimo o rezultatih vrha v Riju, s tem smo bili zelo zadovoljni in to smo tudi dodali v besedilo. Prav tako govorimo o skupini G20, govorimo tudi o tem, da so potrdili odločitve z prejšnjih sestankov o fosilnih gorivih in o postopnem nadomeščanju leteh z drugimi gorivi. Potem govorimo o emisijah CO2 iz fosilnih goriv. V zvezi s tem smo zaskrbljeni, ker so ravni emisije v letu 2011 dosegli rekordne ravni kljub eh, gospodarski krizi, čeprav bi si najbrž predstavljali nasprotno. Poleg tega številni neevropejski investitorji so veliko prispevali v spremembo energentov in mislim, da bi mi morali tudi razmisliti v tem smislu, pozvati tudi komisijo, naj zadeve teh ne preuči, če hočemo biti konkurenčni v prihodnje. Prav tako pa moramo imeti odločno eh, stališče za pogajanja v Katarju, glede eh, vrčevanja z energijo in smotrne rabe energije, pa tudi nismo dovolj jasni in odločni. Govorimo sicer o trgu in eh, različnih eh, dejavnikih na trgu, vendar eh, še vedno nismo dovolj napredovali v smislu uporabe alternativnih energetskih virov. Vse politične skupine so zelo aktivno sodelovali pri tem delu, in mislim, da moramo vsi skupaj eh, doseči to, da se bomo čim bolje pripravili in da bomo lahko ustrezno zastopali svoje ideje in predloge. Hvala lepa. Grazie, la parola alla collega Giadò. Hvala lepa. Sedaj pa imajo besedo proučevalci v senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj na kratko pohvalim kvaliteto dela poročevalke, ki je veliko prispevala, da smo dosegli konstruktivni kompromis. Morda tukaj v njenem poročilu nismo videli dovolj podarjenega določenega elementa, ker če govorimo o emisijah, o izpustih eh, oglikovega dioksida je to pomembno za številne sektorje, vendar nismo pričakovali, da bo tako hitro prišlo do takega naraščanja emisij in še zlasti, ko govorimo o obnovljivih virih energije, eh, smo, lahko rečemo, v Evropi pogosto priča eh, neodgovornemu obnašanju drugih, tudi kljub našim prizadevanjem, da ne omenjam posebej ravno kitajske, ampak gre pravzaprav za določene premike tudi na mednarodnem eh, trgu. Eh, tudi američani so se odzvali zelo hitro in ustrezno z višanjem eh, carinskih stopenj, naprimer. Ampak vsakeč, ko poslušamo uh, komisarja De Guhta ali gospoda Barrosa, imamo veliko nekih izjav, vendar ne vidimo nobene enotne strategije za doseganje nekih ciljev na področju obnovljivih virov energije. Manjka nam industrija, ki bi se tega lotila na ustrezen način. In eh, v bistvu mislim, da bi morali tukaj nekoliko v tem elementu podpreti poročilo in uh, eh, interpretirati mislim da je popolnoma nemogoče in neuzdržno, da ostajamo v Evropi še naprej tako inertni v zvezi eh, s tovorom, ki so ga zavrnile Združene države Amerike, zato ker recimo ne ustreza pogojem in prihaja iz Kitajske. Zdaj ne vem, ali bomo v Evropi kaj storili, ali se bomo kaj odzvali na to ali ne in kaj bomo v končni fazi storili s fotovoltaično industrijo. Parola kolega Hibner. Hvala lepa, gospa Hibner. E, zbliža se. Najlepša hvala. Naslednje, naslednje srečanje na vrhu je bistvenega pomena. Tu naj bi se namreč pozornost e, z varovanja okolja e, preusmerila na dejansko varovanje okolja na mesto na neprestano izumljanje nekih novih pravil igre. Mi smo za eh, doseganje sporazuma, ki bi bil dejansko mednaroden in svetovn. Vsi koraki, ki so bili storjeni doslej preko različnih srečanj na vrhu in drugih posvetovalnih srečanj, niso obrodili pravih sadov, ker pravzaprav hodimo kot mački okrog vrele kaše in ne povemo konkretno, eh, kaj storiti, kakšen dokument bi morali podpisati vsi, da bi bil zavezujoč za vse svet in ne samo za Evropo. In v končni fazi, če hočemo imeti en tak dogovor, ni dejansko nujno potrebno, kakšne konkretne korake bo v tem trenutku storila Evropa, ker je ključnega pomena za to, da se borimo proti Evropi, podnebnim spremembam, da se vsi hkrati lotimo teh zadev, da dosežemo globalni sporazum. Danes, ko živimo v teh pogojih krize, se moramo zadev lotevati drugače, morda bo prihodnje bolje, ampak zaenkrat si ne moremo eh, privoščiti, da bi zniževali cilje doseganja eh, ki smo, eh, zmanjševanje emisij, ki smo si jih zastavili do leta 2020. Sami namreč ne moramo vsega doseči, če se nam drugi ne bodo približali in pridružili. Če si priznamo, da živimo v časih krize in da so pred nami novi izzivi, ni dovolj, da imamo samo izzive na papirju. Tako da je res treba storiti nekaj, da dosežemo zastavljene cilje in da bo naša ekonomija tudi konkurenčna. Ne smemo dovoliti naši industriji, da se preseli zunaj meja Evropske unije, da se proizvodnja v celoti delokalizira in se s tem še zlasti povečujejo ravni emisije. Glede na pričakovano porast porabe, In vemo, da se industrija razvija, ljudje si želijo uporabljati vedno več civilizacijskih dobrin, v tem smislu uporabljajo vedno več strojev, vedno več energije bomo potrebovali v prihodnje. Si moramo priznati, da se bo to dogajalo tudi vnaprej in če hočemo zmanjšati emisije, se moramo osredotočiti na razvoj novih tehnologij, novih rešitev, ki ne bodo inovativne. Naprimer, tudi za učinkovitejšo rabo fosilnih goriv in sploh za uporabo tehnološko učinkovitejših inovativnih tehnologij. Obstajajo tudi boljši načini za uporabo alternativnih virov energije in želimo si, da bi to čim prej začeli uporabljati, ampak ta hip vemo, da zaostajamo in vendarle se vsi zavedamo, da bi ravno z inovativnim pristopom odprli tudi številna delovna mesta in zvečali konkurenčnost Evrope. Še ena pomembna zadeva je, ki jo je treba povdariti ravno v tem odboru. Naprimer, tako imenovane uvožene emisije. Po poročilu eh, tega parlamenta emisije iz uvoženega blaga naraščajo veliko hitreje kot iz doma proizvedenega blaga in proizvodov. Mislim, da bi se morali tega pojava resno lotiti in sicer takoj. Hvala, kolega Jordan. Hvala lepa, kolegica Jordan. Vsako leto pripravljamo to resolucijo in eh, poročevalka, poročevalec ima, stoji vedno pred izzivom, kaj naj bo tisto novo, ki se doda v resoluciji. Eh, mislim, da je jasno, da neke nove kratkoročne um, ambicije um, v smislu znižanja emisij ta trenutek niso primerne. Pa vendar lahko razmislimo, kaj je tisto novo, kaj, kar bi letos lahko dodali. Uh, Um, trenutno vemo, da se Evropska unija še vedno spopada eh, z krizo, da je pravzaprav vedno v večjih težavah, Kitajska pa praktično krize ne občuti. In uh, po mojem mnenju je prav, ravno to tista merljiva novost – No, novost je ta, da vsi okoljski in gospodarski kazalci kažejo, da, bo morala Kitajska prevzeti, eh, eh, da se bo morala Kitajska obnašati bolj odgovorno, da bo morala prevzeti več bremen in to bi rada, da bi bilo bolj jasno tudi v naši resoluciji. Um, želim si, da bi s to resolucijo pravzaprav zahtevali od Evropske komisije, da je pri pogajanjih in vse skozi pravzaprav bolj ambiciozna pri svojem mednarodnem sodelovanju. Eh, poudarek podnebne politike je zdaj vendarle bil znotraj Evropske unije, kjer smo samo inicijativno postavili cilje in jih izpolnjujemo. Mislim pa, da mora v prihodnosti postati bistvo podnebne politike našo, med, naše mednarodno delovanje. Kajti eh, podnebne spremembe so globalne in brez globalnega ukrepanja tudi ne bo ustreznega rezultata. Eh, In še en komentar želim dati. V poročilu sem na več mestih zasledila, da moramo Evropski uniji in Združenim državam dokazati, da je možno izpuste, eh, da je možno emisije zmanjšati brez izgube konkurenčnosti. No, jaz bi se na tem v tem letu na tem mestu raje izogibala takšnih stavkov, kajti vemo, da, sta se, da so se Združene države Amerike in Kitajska bistveno bolje prilagodile na krizo kot Evropska unija in da zdaj pravzaprav ne dajemo tega zgleda, zato se je bolje takim stavkom izogniti. Še posebej, ker bomo to resolucijo imeli, nesli seboj na pogajanja, jo bomo delili s svojim partnerjem in ni dobro, da jim dajemo v roko nekaj, kar pravzaprav je zelo, zelo vprašljivo. Grazie, la parola al collega Robert. Thank you. Uh, Najlepša hvala, gospa Jordan ima prav vse te resolucija me spominja na Johnnyja Logana in na njegov hit, ki ga napiše vsako leto. Torej, res je, da se moramo držati mednarodnih sporozumov, ne samo zaradi podjetja, ampak tudi zato, da zagotovimo enaka pravila za vse in konkurenčnost. Vendar pa je vedno težje verjeti v to. zadevo in uh, zdi se mi, da je precej naivno, da še vedno verjamemo v obvezujoče sporazume, ki vključuje tudi ZDA in Kitajsko. Zakaj bi Kitajska delovala v nasprotju enega svojih najmočnejših načel na področju zunanih odnosov in se pravno zavezala s tem, da tvega, da bi izgubili na vredostojnosti, če bi ZDA v kongresu zavrnile to, ta sporazum. Zato je bolje, da sprejmemo bolj tržno usmerjen pristop. Zaradi pomankanja napredka na tej poti Združenih narodov se moramo osredotočiti na koordiniranje našega truda, da združimo trge in da storimo korak naprej. Veliko lahko storimo na področju izmenjave najboljših praks, pristop sektor, sektorskim pristopom in pa z regionalnimi partnersti. To seveda ne bo lažje kot naša naš načrt z Združenimi narodi, eh, vendar pa bomo s tem prispevali k večji konkurenčnosti in k izboljšanju našega podnebja. Hvala. Grazie, kolega Rode. Adesso la Commissione è presente. Najlepša hvala, Komisija. Sì, grazie. Um, yes, thank you very much. Najlepša hvala. rad bi podal pregled nad tem, kje se nahajamo pri pogajanjih, v kateri fazi v Durbanu smo se dogovorili in pretrgali zastoj s Kitajsko. In izpostavili naše cilje, ki želimo doseči do 2020. Leto se je zelo pomembno leto, kaj kajti odločiti se moramo o našem načinu pogajanj in kakšen bo naš režim, zato da zagotovimo, da bo ta režim pravno zavezujoč, da bodo vsi se zavezali k temu sporazumu. 20 let je zelo dolgo obdobje, vendar pa lahko začnemo z temeljnimi. V sporozumu iz Durbana imamo štiri elemente, da bomo začeli s pogajanji naslednje leto, da bodo vse strani se prizadevale za pravno zavezujoč sporozum, da bomo razvijali naše zaveze, istočasno pa bomo povečali naše ambicije pri doseganju cilja 2020. Mi smo se sporazumeli o drugi zavezi iz kjotskega protokola. Nobenega dvoma ni, da bomo storili napredek. To je sicer del svežnja, če bodo tudi druge strani se držale svojega dogovora iz Drbana. Srečali smo se maja na teh pogajanjih. In takrat smo videli, da obstaja veliko držav, ki želi ponovno sprožiti pogajanja. Nekateri birokrati, nekatere stranke pa se želijo omakniti, zato se moramo potruditi, da bomo tudi izvali in resničevali to, kar smo se dogovorili lansko leto. Zato je v tem smislu zelo pomembno to, kar smo danes tudi omenili, da bomo povečali eh, raven naših ambicij. da bomo oblikovali tudi komplementarne pobude, kot smo že omenili, in da izkoristimo te priložnosti kot tudi sektorski pristop in partnerske sporazume. Ta pogajanja so dolgotrajna in časi zelo boleča, vendar pa mislimo, da so nujna in čeprav moramo delati tudi za druge načrte, se moramo sredotočiti tudi na takšna pogajanja. Hvala. Grazie, la parola al rapporter, collega Ulfkok. Sedaj pa ima besedo gospa Pročevalka, kolegica Ulfkok. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil za vse prispevke. Situacija je naslednja. Ne bomo znova pisali resolucije in jo spreminjali iz enega leta v naslednjo. Pomembno pa je, da se držimo našega stališča in da ohranimo bistveno sporočilo, kar je želimo ambiciozne cilje, želimo zavezojoče sporazume, to želimo doseči in zaradi tega moramo to vedno znova povdarjati vsako leto znova moramo poslati naše sporočilo našim partnerjem. Tisti, ki sodelujete pri, tem, pri tej resoluciji, se s tem strinjate. Mislim, da smo se o tem dogovorili. Ne želimo unesti dramatičnih in korenitih sprememb. Želimo pa upoštevati to, kar se dogaja okrog nas in kar se je spremenilo od zadnjič, ko smo sprejeli takšno besedilo. Zato nekaj dodamo, malce ga dopolnimo, malce ga spremenimo in s tem dobimo besedilo, ki ga lahko vsi podpremo. Takšen je proces in tako delamo v Evropskem parlamentu in tako tudi delamo v kontekstu Združenih narodov. Vse, kar eh, poteka v Združenih narodih, je bolj kompleksno. Država namreč ni samo 27 verjetno se res vse sliši kot Just Another Year, kot hit Johnnyja Logana, vendar pa moramo odkrito povedati, da smo storili napredek v Durbanu. Včasih, ko se vračamo iz takšnih podnebnih konferenc, rečemo, ja, rezultat ni bil najboljši, nismo prišli tako daleč, kot bi morali, vendar pa smo vsaj dosegli nekaj napredka. Kar se je izkazalo zadnjič v Durbanu je, da smo dosegli dogovor z ZDA in s Kitajsko, kar ni bilo najbolj veliko potezno v naših očeh, vendar pa smo vseeno dosegli takšen sporazum. Mi smo odigrali odločilno vlogo v pogajanjih. Vsa energija v zagon je prišel iz Evropske unije. Mi smo največ prispevali k rezultatu. Dobili smo dober rezultat in ne najslabšega. To je zelo pomembno, zato moramo napredovati in nadaljevati z našim delom, se držati naših želja, ambicij in ciljev, delovati enotno in zagotoviti da se stvari premikajo tudi v OZN-u. Podnebna politika ni kratkoročne narave, ni zelo glamrozna, vendar pa zahteva svoj čas. Delovati je treba dolgoročno. To je nujno potrebno za naše preživetje. Zato sem zelo zadovoljna, da smo dosegli v dogovor v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, kolegica Ulskog.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 treba upoštevati tudi industrijo in tu razumem stališče komisije. Če pogledamo, kako se obnaša Kitajska, nismo rekli dovolj in zato tudi nisem dobil odgovora na moje vprašanje. Komisija ritiene di non aver risposto a questa domanda, di avere qualcosa da Komisija, želite odgovoriti na vprašanje? No, thank you. komentar smo se zapisali. O tem se moramo pogovoriti z našimi kolegi, ki obravnavajo trgovinsko politiko, kajti to ni zadeva samo podnebne politike. Hvala. Grazie. Allora andiamo avanti. Passi... Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na točko 12, ki je za energetsko učinkovitost, razvelite direktiv. Gospod Turmes ima besedo. Uh, question, question before, uh... Imam postopkovno vprašanje, preden začnemo. Sam in poročevalci v senci smo mislili, da bo razprava ob petih, zato ne bi rad začel s to razpravo, ne da bi zagotovili, da so tukaj vsi kolegi. Če ne bodo dejali, da je to nepravično. Mogoče bi lahko to razjasnili, preden začnemo. Uh, ne bi eh, rad namreč se znašel v situaciji, ker bi da rekel, da sem sam bil tukaj, predstavil svoje stališče, njih pa ni bilo. Zato predlagam pet minut odmora, da jih pokličemo, da vidimo, če so tukaj, da pridejo na sejo, če ne bi bilo nepravično. Zaradi tega, ker bi se najprej rad zahvalil poročevalcem v Senci za odlično opravljeno delo, zato ne bi rad videl, da bi mi zamerili. Prima, io volevo solo ricordare. Hvala lepa. Rada bi opozorila gospoda Turmesa, da na njenem redu ni nobenega urnika. Urnik imamo samo za sejo koordinatorjev. Na dnevnem redu pa imamo pač eh, točke, sejo se začne ob treh in potem nadaljujemo z delom, ne glede na to, koliko časa zapravimo. Torej, urnik je samo približna predstava o tem, kdaj bomo o čem razpravljali. Gospa Pilar Del Castillo ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bi uh, rada razočarala mojega dragega kolega Kloda, vendar pa. Je vprašljivo, če so poročevalci v senci še v parlamentu. Nekateri so nam sporočili, da ne morejo priti. Tako je sporočil Markus Piper, ki je poročevalc v senci naše skupine EPP, ki ne mora biti prisoten. Zato bomo spregovorila v imenu naše skupine, vendar pa čisto na kratko. Takšna je pač realnost. Klod, mislim, da moramo nadaljevati z razpravo. sama pa bom z mojim prispevkom že po povedala, da naša skupina misli, da je rezultat dober in da nam je uspelo doseči zelo veliko. toliko krat smo že razpravljali o tem v tem odboru, tudi kot znotraj naših skupin. Sama lahko zatrdim, da smo v moji plični skupini zelo veliko razpravljali o tem, verjetno tudi v drugih pličnih skupinah in mislim, da v tem trenutku je treba temu nameniti čim manj časa, se zahvaliti vsem poročevalcem v senci, to je jasno in sama sem se že zahvalila našemu poročevalcu v senci in to že večkrat. Rada bi sporočila gospodu Thompsonu, da, da zelo turmi so, da je gospod Thompson in Fiona Hall sta že povedala, da ne bosta mogla priti na današnjo sejo. Um, Sam kot prčevalec sem mislil, da je dobro, da dobimo te informacije, pač je situacija takšna, da jih ni, zato sem pripravljen na začetek razprave. Imam pet minut. Ostavite me, ko bo treba. Celotna razprava se je začela lansko leto junija, ko je komisija pripravila svoj predlog. Leto in nekaj tednov zatem pa smo dosegli širok sporazum, ki ga je podprl tudi svet, ki ga bomo potrdili v odboru ITRE, potem pa še uradno septembra. Dobra novica je ta, da kljub globoki krizi, v kateri se nahajamo, Evropa deluje in sprejema tako kompleksno zakonodajo v enem letu. To je zelo pozitiven znak. Tako smo komisija, svet in Evropski parlament premaknili Evropo naprej. Od vsega začetka sem menil, da je ta zakonodaja največji prispevek k temu, da bi našli izhod iz krize. Naj vam predstavim samo nekaj številk. Leta 2000 je 27 držav zapravilo za nafto in plin približno 50 milijard evrov. Leto 2011 pa je 27 držav zapravilo skoraj 500 milijard evrov za nakup nafte in plina. To zaradi tega, ker smo predirali manj nafte in plina, še posebej v Severnem morju in zaradi volatilnosti nihanja cen. Gre za 500 milijard evrov, ki, ki je izstopilo iz evropskega gospodarstva. Torej, s to novo zakonodajo bomo ustavili ta istok iz Evropske unije in s to zakonodajo bomo zagotovili, da bomo kupovali manj nafte in plina in da bomo to energijo nadomestili z investicijami v Evropski uniji, kar pomeni tudi delovna mesta, ki jih potrebujemo, kot pa tudi potencialno dobili prednost pri razvijanju tehnologij in pa konceptov, s katerim bo naša industrija postala aktivna tudi na globalnih trgih. Vsi bomo potrebovali inovativne energije za zmanjšanje energetske porabe v prihodnosti. Pri direktivi lahko rečemo, da imamo dva vidika. Prvič, kakšno ambicijo želimo doseči s to direktivo in drugič, kakšna je sestava in arhitektura te direktive. Ne začnem z drugo točko. Prenesli smo politično izjavo, marca 2007, ko so predsedniki držav in vlad izjavili, da mora Evropska unija izboljšati svojo energetsko učinkovitost za 20 odstotkov. To je bila politična izjava s to direktivo in členoma 3 in 19 bomo to politično izjavo preoblikovali v zakonodajni okvir, kjer bodo države članice zastavile same svoje cilje, ki jih bodo potem sporočali komisiji. Potem bo komisija do leta 2014 dodala svoje številke. In če nacionalni cilji ne bodo dali seštevka 20 odstotkov, bo Evropska komisija potem napisala poročilo z novimi ukrepi, s katerimi bi okrepili nacionalne cilje. S tem bomo dobili nov korak naprej in pravni okvir. Pri zgradbah smo nažalost dobili sem zelo šibek člen, kar obžalujem, imamo pa zelo dober člen pri dolgoročnih pristopih in oblikovanjih načrta gradnje zgradb in stavb. Imamo zelo pomemben člen o potrošnikih. Ta člen je člen, s katerim nisem najbolj zadovoljen zaradi tega, ker Potrošniki ne dobijo vseh pravic, ki bi jih želeli. Imamo zelo dobre člene 13, 14 in 15, kjer želimo pospešiti trge za varčevanje z energijo. Torej, izboljšali bomo tudi energetsko očinkovitost in prisilili države članice, da pregledajo svoje nacionalna pravila glede več lastniških stanovanj in kako pri teh izboljšati energetsko učinkovitost. Najbolj sporen je bil šesti člen in eh, obveza za vrčevanje pri energiji. Države članice so dosegle 25 odstotno izjemo. Dobro pa je to, da mislim, da bo vedno več držav posnemalo model Francije, Danske in Velike Britanije. Torej gre za poslovni model Francije prodaje elektrike in plina, istočasno pa pomeni to aktivnost na trgu za varčevanje z energijo, s tem, da bi oblikovali industrijske procese, ki jih sedaj blokira pre. Toge, blokirajo pretoga pričakovanja glede vračanja naložb torej združiti moramo podjetja z podjetji, ki proizvajajo energijo in tako bo ta industrija bolj konkurenčna. Leta 2016 bomo odpravili vse izjeme, kaj ti opravili bomo splošno revizijo. Kaj bomo dosegli s to direktivo? členom 3 smo si zastavili cilj 20 odstotkov. Ta direktiva bo dosegla malce več kot 15 odstotkov pod pogoji in to me malce skrbi, da bomo dobili nov ekodizajn in označevanje pri bojlerih, pri ogre, e, grelcih vode. Torej, Zelo me skrbi, da nekatere države članice in tudi komisija ne vedo, kdaj točno bo prišlo do te odločitve. Zato moramo pozvati komisijo in države članice, da spremijo ta ukrep. Potem pa imamo še drug ukrep, s katerim bi lahko dosegli več kot 15 odstotkov. In to je zakonodaja o oglikovem dioksidu in plinu, kjer bi lahko izboljšali prihranek na 16 oziroma 17 odstotkov. To pomeni, da smo na poti do 20 odstotkov, vendar pa bomo morali uporabiti revizijsko klaudijo leta 2014 glede 3. člena in do leta 2016 revizijsko klaudijo pri 6. členu, zato da bomo dosegli 20 odstotkov. Za konec bi rad podaril, da sem zelo hvaležen vsem poslancem, poročevalcem v senci. Rad bi tudi čestital naši predsednici, ki je bila v veliko pomoč pri pogajanjih svetom. Najbolj pa se zahvaljujem našemu osebju, mojima zaposlenima Fred in, Fredu in Mišel, kot tudi sekretarjatu Johannes Kugi je ravno tako zelo intenzivno delal. Najlepša hvala, da ste bili tako aktivni v tem letu. Zahvalil pa bi se tudi osebju v vseh političnih skupih in vsem asistentom. Brez vašega prizadevanja nam naše delo ne bi uspelo. Hvala lepa. Grazie, Turm, Najlepša hvala, gospod Turmes, v imenu vseh. za vse zahvale. Gospod Kvadras, najlepša hvala. Zelo smo zadovoljni z rezultatom pogajan svetom. Radi bi čestitali vsem poročevalcem v senci in poročevalcu, ki so sodelovali. Kajti pri tej direktivi smo v nasprotujoči si situaciji, kajti vsi strinjamo s tem, da je energetska očinkovitost najboljša pot za to, da dosežemo naše cilje glede zmanjšanja izpustov, varni, eh, glede varne oskrbe in konkurenčnosti. Tukaj se, smo si edini. Zelo malo je primerov, kjer se vsi strinjamo glede tega, kako bi dosegli bolj učinkovito in konkurenčno gospodarstvo. Soglasje glede cilja obstaja v tem odboru. Po drugi strani pa ta direktiva prihaja v zelo težkih časih. Zakaj? Zaradi tega, ker zahteva od podjetij, ki delujejo v tem sektorju, prizadevanja in trud v času hude recesije in globoke gospodarske krize. Zato je naravno, da se podjetja upirajo zaradi tega novega vremena. Ravno tako pa imamo države članice, ki morajo zmanjšati primankljaj, ki imajo proračunske države zelo uh, velik, dolg. Zato imamo direktivo, ki od njih zahteva zelo strogo zakonodajo in tudi velike investicije. Zaradi tega smo jih zasačili v trenutku, ko takšna prizadevanja niso najbolj dobrodošla. Kako bi lahko našli pot iz tega paradoksa? To, kar je storil Klot, je tisto, kar je bilo edino prav in to je, da smo prožni. Direktiva zastavlja cilje, procese, metode, istočasno pa pušča prostor za to, da vsaka država šanca glede na okoliščine lahko doseže določene cilje. To pomeni, da smo opravili odgovorno delo na resen način, tako kot veliko krat, in dosegli zelo dober rezultat v prvi obravnavi. Česi tudi moramo poročevalcu in pa tudi predsednici tega odbora, kot tudi celotni ekipi Kloda in pa sekretarjatu odbora ITRE ki je dalo vse od sebe pri teh pogajanjih. Tako se ohranijo v dobri kondiciji in ohranijo svoj vitki stas. Najlepša hvala, kolega Vidal Kvadra. Sedaj pa ima besedo kolegica Fiona Hall. Um, Hvala lepa. Tudi samo želim dodati nekaj besed zahvale. Želim se zahvaliti še nekaterim drugim poleg tistih, ki se jim je zahvalil gospod Turmes. Najprej se želim zahvaliti danskemu predsedstvu. Mislim, da so odigrali zelo konstruktivno vlogo pri teh pogajanjih. Drugi pa je Klot Turmes sam, težko si je sedaj zamisliti, kako nemogoča se nam je zdela ta direktiva zelo dolgo. V parlamentu smo imeli 2000 predlogov sprememb in zdelo se nam je skoraj nemogoče, da bi vse skupaj predelali. Nekako mu je uspelo in dobili smo besedilo, na osnovi katerega smo se lahko pogajali s svetom in ki so ga podpirale tudi politične skupine. Tam smo menili, da ne bomo dosegli sporazuma s svetom, zato ker smo bili tako oddaljeni od stališča sveta. Mislim, da bi vsi v parlamentu morali reči hvala Klodo. Hvala Klodu za samozavest s katero je predstavljal stališče parlamenta. Mislim, da mu je res uspelo doseči dobre rezultate. V zelo zahtevnih okoliščinah je poskrbel, da smo se uveljavili. To so bila pogajanja, ki so bila zelo uspešna in če bi vsa pogajanja zaključili tako uspešno, bi res bili veseli. Hvala. Grazie, la collega Hvala lepa nihče več ni. A, ah, se opravičujem, izvolite. You, madam, uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Se opravičujem, da sem zamudil del razprave, ampak v imenu kolegice Ford želim povedati nekaj besed. Opravičuje se za odsotnost. Trenutno sodeluje v trialogu nekje drugje. Dejala pa je, da naj se poročevalcu zahvalim za dobro delo in tudi poročevalcem v senci šlo je za ekipno delo. Naloga je bila težka, delali ste zelo eh, trdo in tudi zelo dobro. Mislim, da si vsi zaslužite čestitke. To je bil zelo težek dosje, še posebej zato, ker sta parlament in svet imela tako različni stališči. Prosila me je, da naj povem, da je zadovoljna, da bo direktiva državam članicam omogočila dovolj prožnosti, da izvajajo ukrepe na področju energetske učinkovitosti. Nekateri kolegi sicer obžalujejo odsotnost obvezdujočih ciljev, no, jaz že ne ampak kakorkoli že, obvezujoči cilji bi bili manj učinkoviti od obvezujočih ukrepov, ki so sedaj vključeni v direktivo. Države članice pa morajo sedaj doseči rezultate. Sedaj so države članice prvič sprejele obvezujoče cilje v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Vedno menim, da so obvezujoči, obvezujoči cilji, obvezujoče zaveze nekaj zelo tveganega, ampak glede na to, da je to tako zaželeno v odboru, je ta rezultat pošten kompromis in še enkrat čestita tistim, ki so tako trdo delali, da smo dosegli ta dober rezultat. Hvala. Hvala lepa, gospod. Čečester, gospa Pilar del Castillo. Uh, Ko sem prvič spregovorila, sva bila tukaj samo Klod Turmes in sama. Ampak sedaj je tukaj nekaj poslancev tudi iz drugih skupin, zato želimo imeno svoje skupine in gospoda Piperja, ki je poročevalec v senci, povedati naslednje. Tudi on se zahvaljuje za dobro opravljeno delo in za odlično sodelovanje s poročevalci v senci. Kar zadeva vsebino, nekaj želim omeniti in tukaj se strinjam z njim. Meni, da bomo oziroma da si želimo, da bi bil svet bolj ambiciozen. To, kar je svet na koncu sprejel, je bilo nižje od tega, kar smo si želeli v skupini ELS, ampak skupina ELS podpira objavo um, in to, da je mogoče cilje v direktivi doseči s prožnimi ukrepi. Ta prožnost je zelo pomembna za nas, zato da bi direktivo pozitivno ocenili. Ne želim biti predolga. Toliko časa smo že imeli razpravo. To je to strani naše skupine in toliko tudi strani našega poročevalca v senci. Grazie. Allora, mi sembra... Hvala lepa. Nihče drug ne želi spregovoriti, zato bom besedo dala komisiji. Thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission. Hvala lepa. V imenu komisije želim povedati, da so bila to zelo zanimiva in zelo razborljiva pogajanja. Res je, v končnem rezultatu je nekaj pomankljivosti, ampak strinjam se s temi, ki so spregovorili v razpravi, gre za pomemben korak naprej. To bo predstavljalo osnovo za politiko na področju energetske učinkovitosti. Določene izboljšave so očitne v primerjavi z besedilom komisije, naprimer določbe v zvezi z dolgoročno strategijo za zgradbe. In tudi odzivanje, naprimer, rezultat je boljši od našega predloga, zato pa je odgovoren parlament, kajti parlament se je pogajal zelo dobro in konstruktivno. Zelo veseli bomo, da bomo lahko izvajali te dele zakonodaje. Gospod Turmes, predsednica in celotna pogajalska ekipa so bili zelo močan pogajalski partner za komisijo in svet, zato se nam zdi, da smo dosegli dober rezultat. Strani komisije lahko obljubim troje. Prvič, direktivo bomo začeli izvajati skupaj z državami članicami takoj. Če boste to do takrat že Eh, sprejeli na plenarnem zasedanju, bomo v prej odgovornih odborih eh, že septembra začeli delati na tem in drugič. Odstranili bomo zaostanke, tudi tisto v zvezi z bojleri, kar je omenil gospod Turmes, in pospešili bomo drugo delo. Tretjič, vemo, da nas pričakujete v letu 2014 analizo nacionalnih ciljev pripravljeni smo storiti vse to, to je bilo zelo učinkovito in je še zelo učinkovito partnerstvo. Hvala, da nam omogočate tako dobro osnovo za sodelovanje. Bene, grazie. Allora, Turmes. Hvala lepa. Gospod Turmes, želite še kaj dodati? Mislim, da je potegniti sklep precej enostavno. To je bilo zelo zanimivo leto za me, za poročevalce v senci in tudi za osebje. Sedaj pa smo pripravljeni na daljše počitnice, zato da naberemo novo energijo. Čaka nas namreč veliko dela. Še nekaj želim jasno povedati. Komisija je opravila dobro delo ampak prelaganje odločitve o bojlerjih je nedopustno. Komisija mora pritisniti na države članice, da dosežejo napredek tukaj. Drugače, trditev, da je to direktiva 15 plus, ne drži. To mora vključevati tudi bojlerje. To moramo torej zagotoviti in še en vidik želim omeniti. Komisija nam mora poslati bolj jasne signale. Pisna deklaracija o EU ETS s komisijo smo imeli velik spor v zvezi z besedo urgent, torej nujno. Govoril sem z Petrom Lizem, on je zdravnik. Če pride bolnik in reče, da je nekaj nujno, potem si zdravnik ne vzame najprej dopusta za šest tednov ali dva meseca. Ne, takoj začne operirati oziroma ukrepati. Zato bi moralo biti jasno, da pisna deklaracija, ki smo jo izpogajali s komisijo, pomeni, da bi morali profil dražbe spremeniti še pred poletjem, ne pa po poletju, kajti drugače bomo dobili vtis, da je komisija sicer sodelovala pri pogajanjih v zvezi s tem. So se naša mnenja s svetom zelo razlikovala in Način, da smo dosegli sporazum, je bil preko te deklaracije EU-ETS in ni mogoče, da potem, ko je bila podpisana pisna deklaracija, komisija ne ukrepa in ne zagotovi tega, kar je sprejela v deklaraciji. Danes ne bom bolj specifičen, ampak mislim, da bi morali svoj hierarhiji prenesti tole sporočilo Jutri mislim, da bomo o tem glasovali. Potem pa bo treba te politike o energetski učinkovitosti organizirati na nacionalni ravni. Prej, ko bo to mogoče, bolje bo. Mislim, da smo dosegli nekaj dobrega tudi za gospodarstvo Evrope in za konkurenčnost naših industrij. Hvala. Še nekaj. Hvala lepa za lepe besede Fiona Alejo Giles. Hvala. Allora, grazie ancora al collega Turme. Hvala lepa, gospod Turmes. Glasovali bomo jutri. No, jutri do povdan. Delo odbora je zaključeno. Jutri bomo nadaljevali ob 9. Sedaj pa bomo nadaljevali s stankom koordinatorjev. Koordinatorje smo že obvestili o spremembi dnevnega reda. Patricija.